Jesu, liebe. Tako, dragi kolegi in kolegice, gospe in gospodje, nadaljevali bomo z delavnico o razvoju kolektivnih pogajanj v programih trojke, eh, oziroma v državah eh, s programom trojke in eh, ki so že zaključili ta program trojke. Za organizacijo te delavnice se zahvaljujem oddelku A, Eh, da so bili pripravljeni organizirati to delavnico. Pozdravljam vse strokovnjake, ki so danes z nami. Najprej eh, je tu Ricardo Rodriguez Contreras z Eurofonda, Marija Dapas Campos Lima z Lizbonske univerze in pa Aurora Triff z Dublinske univerze. Potem je tu Peter Rigney z Irskega kongresa sindikatov in Aristeja Kokijadaki, upam, da sem eh, prav izgovoril ime, z Univerze v Manchesteru. Torej, dobrodošli, najlepša hvala, da ste na voljo za eh, posvetovanja. 45 minut imamo še do prvega odmora, nadaljevali bomo potem popovdne o 15.30. Nakratko nekaj besed, kar zadeva ozadje. Odbor za zaposlovanje se seveda s tem vprašanjem precej ukvarja. Imamo tu resolucijo Evropskega parlamenta iz marca 2015, ta je govorila o zaposlovanju in socialnih vidikih eh, politike trojke. Potem imamo tudi zdaj v odboru za zaposlovanje Eh, skupino za spremljanje socialnih pravic in trga dela v Grčiji. Grška vlada nas je pozvala, da, eh, da smo dejavni na tem področju in potem je tu še Evropska komisija, ki tudi nekako dela na tem, da bi oživila socialni dialog. Zelo previdno se bom izrazil. In v tem kontekstu torej poteka današnja delavnica brez nadaljnih uvodnih besed, pa bom zdaj kar predal besedo Ricardo Rodriguezu Contreras, Eurofonda, in vas prosim, da uh, izvedete svojo predstavitev v desetih minutah. Hvala. The microphone. No. Some problems with the microphone. Yes, now it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Um, Hvala, predsedujoči. Predstavil bom eh, študijo o razvoju kolektivnega pogajanja in sicer eh, v dolgoročnem obdobju. Vemo, da se v Evropi v zadnjih 15 letih od konca 90-ih let dogaja veliko in želeli smo torej um, zavzeti to, eh, dol, ta dolgotrajen pogled na kolektivno pogajanje. Na ta način lahko bolje ocenimo razvoj eh, v tem obdobju. Torej, eh, želeli smo pokazati spremembe, torej v zakonodaji, pa tudi v praksi od konca 90-ih let naprej. Res je, kot bomo videli kasneje, je bilo narejenih precej raziskav v zadnjih letih, zlasti zaradi krize na področju kolektivnih pogajanj, ampak nekatere razlogi za to obstajajo že dolgo, torej pred krizo 2008. Ta študija je bila objavljena, lahko jo tudi uh, najdete na spletni strani. In ta študija je namenjena torej, razvoju v, na ključnih področjih uh, kolektivne ga pogajanja, torej pri mehanizmih eh, določanja plač. Eh, in eh, imamo druge študije, ki se ukvarjajo z določenimi specifičnimi vprašanji. Torej, mi se ukvarjamo z akteri, s partnerji, z njihovimi ulogami pri kolektivnih pogajanjih, s postopki, s torej samimi pogajanji, z implementacijo in pa z rezultati. Torej, eh, pogledali smo si tudi številne kolektivne pogodbe in eh, njihove posledice. Torej, študija sledi klasični strukturi, kar se tiče akterjev, procesov in pa rezultatov, zato da lahko eh, na najboljši način analiziramo informacije, ki smo jih zbrali v zadnjih letih. Naslednjo prosovnico, prosim. Torej, pripravili smo veliko poročil, eh, informacij, torej na letni osnovi imamo eh, celo eh, vrsto podrobnih poročil o posameznih temah. Torej, vso to obstoječo, obstoječe gradivo smo tudi upoštevali. Naslednja proslovnica, prosim. Torej uporabili smo obstoječe raziskave, eh, upoštevali smo tudi akademsko literaturo in pa tudi podatke, ki so nam jih posredovali sogovorniki v državah članicah. Naslednja prosonica, prosim. Torej, če začnemo z akteri potem vidimo, da smo si najprej pogledali razvoj torej, eh, glavnih eh, sindikatov, glavnih eh, organizacij združen delodajalcev v Evropi v zadnjih 15 letih. In tu vidimo, da je težko oceniti ta razvoj, kajti številke niso vedno razpoložljive, niso vedno povsem zanesljive ampak nasplošno velja, da imamo torej vedno manj intenzivno eh, sindikalno gibanje v Evropi. Res pa je tudi to, da ta trend eh, poteka že od konca 90-ih let. Torej, na desni strani vidite uh, torej razvoj članstva v sindikatih od 90-ih let eh, na nje in vidimo, da to članstvo upada. Če tudi velja, da v nekaterih eh, državah eh, so trendi malce drugačni. Torej, te eh, sindikalne organizacije eh, se razvijajo na različen način. Eh, prav tako to velja tudi za združenja delo dajalcev. Torej na levi imamo graf, ki kaže, ki prikazuje torej podjetja, ki imajo več kot deset zaposlenih in kjer obstaja pač neko, neke vrste kolektivno pogajanje. Torej, na kratko, to so glavni trendi na področju eh, razvoja organizacijske eh, intenzivnosti od leta 90. Torej, naprimer, eh, v nekaterih državah članicah ni prišlo do nobene spremembe eh, pri eh, članstvu v sindikatih, eh, drugot ja, zabeležimo tudi razlike med vzhodom in zahodom. Torej, v nekaterih državah obstajajo dolge tradicije socialnega dialoga, kar ne velja vedno za države vzhodne in srednje Evrope. Torej, eh, v teh državah eh, se je članstvo v sindikatih zelo zmanjšalo. Torej, to je glavna podoba situacije na področju razvoja torej strank v tem kolektivnem pogajanju in eh, socialnem dialogu in tu vidimo, kakšna razhajanja obstajajo med državami. Torej, tu je govora tako o dvostranskih kot o trostranskih eh, sporazumih. Nasplošno velja, da v tem obdobju socialni dialog ostaja pomemben in to smo videli tudi v nedavni krizi v številnih državah Evropske unije. Torej, socialni dialog je bil učinkovit eh, način, kako se prilagoditi spremembam na trgu dela. Tu vidimo v drugem delu, torej glavne razvoje, torej tu gre za postopke, za procese. In veliko informacij boste našli v poročilu, torej tu sem želel izluščiti samo nekaj eh, najpomembnejših eh, vprašanj in analiz in prepričan sem, da bodo kolegi veliko bolj podrobni pri svojih eh, predstavitvah. Torej, Eden od glavnih eh, mehanizmov na tem področju v Evropi je možnost, da prenesemo eh, nekatera področja, o katerih smo se že strinjali, v, v eni kolektivni pogodbi na drugo. Torej, eh, nasplošno, na kratko, lahko rečemo, da smo priča predsejšnjemu pospeševanju odmikanja od, od kolektivnih eh, sporazumov od eh, leta 1990, zlasti pa od 2008 naprej. V številnih državah, ki smo jih analizirali, torej eh, Irska, Grčija, Portugalska, Romunija, torej v teh državah um, je prišlo do precejšnjih eh, sprememb tudi zaradi možnosti um, takšnih uh, praks izjem odstopanja in v teh državah so to izkoristili. Torej, to je pomembno. Res je, da vsi ti mehanizmi razširitve so bili učinkoviti v večini držav članic, torej prisotni v večini držav članic eh, v teh zadnjih 15 eh, letih, ampak v teh eh, štirih državah so tudi regulativne spremembe precej posegle v možnosti za te izjeme, torej zlasti pri panožnih kolektivnih pogodbah. torej eh, te prakse odstopanja so povezane z trendi, torej z dolgotrajnimi trendi decentralizacije od eh, konca 90-ih let dalje. In ta decentralizacija se je začela pred krizo. Videli smo različne razvoje v uh, državah, kjer so obstajali različni eh, konsolidirani sistemi kolektivnega pogajanja. In to se je še pospešilo od leta 2008 dalje, torej decentralizacija eh, je potekala še hitreje, zlasti v nekaterih eh, jugo, Evrop, južni držav v Evropi. Torej, koordinacija pri teh postopkih mora biti predmet analize in treba je pogledati, kaj to pomeni. To pomeni, da pri kolektivnem pogajanju, pri pogajanju v kolektivnih pogodbah si je treba pogledati odnos med kolektivnimi pogodbami na različnih eh, ravneh torej imamo lahko panožne eh, sporazume, sporazume s podjetji, individualne sporazume in pa koordinacijo torej na horizontalni ravni. Kar je pomembno, je zopet to, da ugotovimo naslednje. Na podlagi naše študije je bila tudi koordinacija oslabljena od leta 2008 dalje, torej vključeno z eh, tako imenovanimi državami trojke, torej Irsko, Grčijo in Romunijo, do neke mere tudi to velja za Portugalsko in to je pomembno, kaj ti decentralizacija je dejstvo, torej to je tendenca, to sem že prej povedal, to se je začelo pred krizo in to je tendenca, ki še traja. Ampak eh, to lahko oblikujemo na različne načine. V nekaterih državah kot naprimer v Nemčiji, pa tudi drugot, kjer imamo zelo dobre sisteme kolektivnih sporazumov v podjetjih, se vse to odvija na koordiniran način. Torej, socialni dialog eh, dobro poteka, eh, sindikati eh, se lahko strinjajo s pravili za to, da ne oslabijo končnega rezultata tega postopka. Torej, to je zadnja prosonica, potem bom končal. Torej, eh, vse te tendence, ki smo jih bolj podrobno opisali v študiji, seveda, res eh, vodijo do rezultatov, ki jih lahko opredelimo z eno besedo. Se pravi, da imamo vedno manjše področje uporabe kolektivnega eh, pogajanja. In na tem eh, seznamu vidimo, da na koncu 90-ih let eh, je kolektivno, so kolektivna pogajanja zajemala Eh, približno 60 do 80 eh, odstotkov eh, zaposlenih. To se je, oziroma 60 odstotkov, na to se je to povišalo na 66 odstotkov do leta 2007. Medtem, ko od leta 2008 pa do lani se je ta odstotek zelo zmanjšal in zadnje številke iz leta 2012, ki so bile objavljene leta 2013 in 2014, kažejo, da eh, smo izgubili torej sedem odstotnih točk, se pravi, sedaj je poprečna vrednost na ravni EU 61 odstotkov. Torej, mi smo analizirali različne perspektive in kar je tu pomembno, je to, da države, kjer imamo manj kot 40 eh, odstotkov eh, zaposlenih, ki je vključeno v te kolektivne pogodbe, se je podvojilo. Torej, njihovo število se je podvojilo od eh, leta 90, medtem ko države, kjer pa je to pokritje zelo visoko, število teh držav pa ostaja stabilno ampak eh, za tiste umestne države, kjer je pokritje med 20 in 60 odstotkov, pa velja, da je prišlo do nekega spodkopavanja tega eh, srednjega razreda, kar pomeni, da ena tretjina vseh držav Evropske unije, torej da za njihove zaposlene velja, da jih eh, te kolektivne pogodbe ne zajemajo. To pomeni, da torej ena tretjina evropskih zaposlenih ni ustrezno pokrita. Seveda pa imate veliko več podatkov še in podrobnosti v poročilu, naprimer v Romuniji smo imeli konec 90-ih um, let eh, pokritje 70 mm, odstotkov, sedaj pa se je to zmanjšalo na 30-35 odstotkov, torej tu gre za dramatičen upad. In eh, tudi v Grčiji eh, velja podobno in do neke mere tudi na portugalskem. Torej, to je verjetno najpomembnejše kajti tu vidite na tem zadnjem grafu eh, tudi te tendence, spremembe in pa pokritje. Torej, to je vse. Hvala lepa, sem na voljo za vprašanje. Najlepša hvala. Naslednja je Marija da pas kampus Lima v zvezi z vplivom oziroma spremembah na portugalskem. Deset minut imate, izvolite. Uh, good, good morning. Um, Dobar dan vsem skupaj. Nasnov moje predstavitve je vpliv trojke na erozijo kolektivno pogajanja na portugalskem spremembe pravil in rezultati. Izhodišče je nekaj, o čemer se ne moremo sedaj pogovarjati, nima dovolj časa, ampak mislim, da je pomembno povdariti, da politike, ki so se izvajale na portugalskem od leta 2011 naprej, pa še zlasti leta 2012, 2013 in 2014 in deloma tudi leta 2015, so bile rezultat izvajanja memoranduma o sporazumevanju s trojko. In to je bil intervencionizem strani Mednarodnega denarnega sklada in Evropske unije na področjih, kjer prej ni bilo pristojnosti EU ali MDS-ja. Tu gre za umešavanje v pogajanja, vključeni pogodbi, vmešavanje v določene višine plač in lahko torej govorimo o res izjemni situaciji. Memorandum, ki je bil podpisan z vlado socialistične stranke, je potem izvajala eh, desno-sredinska koalicija. No, ta koalicija ni le izvajala tega memoranduma s trojko, temveč je šla še dlje od zahtev trojke na določenih področjih. Predstavila bom ključne težave z izvajanjem memoranduma in predstavila posledice in s tem v zvezi tudi nekaj povedala. V memorandumu je bilo jasno zapisano, da je treba plače zamrzniti, pa tudi napredovanje v javnem sektorju in s tem so se blokirala pogajanja ali kakršnokoli pogajanje v javnem sektorju in to je potekalo od leta 2012 do leta 2015. Hkrati je bilo tudi ob, zahteva po obvezni zamrznitvi minimalne plače. To je potekalo štiri leta. To ni vplivalo le na prihodek velikega dela zaposlenih, temveč je tudi vplivalo na pogajanje v kolektivni pogodbi v številnih sektorjih. Je večina ljudi dobivala minimalno plačo. In če zamrznete eh, minimalno plačo, potem pravzaprav blokirate tudi pogajanje glede kolektivne pogodbe. Kar zadeva sprememba, spremembo pravnega okvira za kolektivno pogajanje. Kakšne so bile glavne spremembe? Eden ciljev je bila decentralizacija. To je memorandum določil na način, da je zahteval konkurenčnost plač in prilagodljivost. Vendar za kakšno decentralizacijo je šlo? Moramo iti nekoliko nazaj, v leto 2008, že takrat je bil, je bil sprejet zakon o delu in tam je piša, pisal, da ne sindikalne strukture na delovnem mestu lahko sprejmejo oziroma sklenejo kolektivne pogodbe, če imajo mandat sindikata. To je bilo nekaj novega, kajti prej to ni bilo tako. Prej je bilo tako, da so sindikati imeli pristojnost za sodelovanje s podjetjem, ne glede na velikost podjetja. Leta 2008 pa je bilo vedeno to novo pravilo, da lahko tudi predstavniki, ki niso sindikati, se pogajajo, z mandatom sindikata. Vendar to le v podjetjih, kjer imamo več kot 500 zaposlenih. Trojka je zahtevala zmanjšanje tega praga in je predlagala in zahtevala pravzaprav, da ti nesindikalni predstavniki se lahko pogaja tudi brez mandata sindikatov oziroma brez pooblastila sindikatov. In kaj se je zgodilo? In tu lahko vidite, to piše v rdečem. Pogajanja brez uh, mandata sindikatov se ni dogajalo, ker je to prepovedano s portugalsko ustavo. In kaj se je zgodilo? Decentralizacija je potekala res nenavadno. Kaj če se gledate gostoto sindikato na portugalskem, glede na podatke, ki jih imamo, imamo gostoto 18 odstotkov. Vendar, če se gledamo predstavniške strukture v podjetjih, potem vidimo, da je Portugalska tista država v Evropski uniji, ki ima najmanjši odstotek podjetij, ki imajo predstavniško strukturo. Le 8 odstotkov vseh podjetij na portugalskem imajo predstavništvo. In kaj je bila pravzaprav zamisel decentralizacije v tem kontekstu? Trojka je zahtevala spremembo. Brazil glede postopkov za sprejemanje kolektivnih pogodb. Prej je bilo dovolj, da so socialni partni zahtevali rešitev pogajanj, sedaj pa so vedli pravilo, da le združenja, ki predstavljajo več kot 50 odstotkov zaposlenih, lahko sodelujejo pri širitvi kolektivnih pogajanj. To je potekalo tri leta in prišlo je do dramatičnih posledic, kot boste videli, prišlo je do spremembe v zadnjem četrtletju leta 2015. Ta sprememba je omogočila manevrski prostor za širitev, ni pa povsem odpravila težave. Ne na zadnje, da bi omogočili preživeti kolektivnih pogajanj, smo tudi imeli zahtevo strani trojke in ta ukrep smo v zadnjem um, četrti 2014 odpravili. Potem možnost posameznih pogajanj na delovnem mestu glede delovnega časa, kjer sindikati ne sodelujejo to lahko razumemo kot stališče proti sindikatom. Že prej sem rekla, da je vlada sprejela številne ukrepe, ki so šli onkraj zahtev memoranduma. V javnem sektorju ni prišlo le do zamrznitve plač, temveč so se plače nominalno zmanjšale. To se je začelo že leta 2011 pred prihodom trojke. Potem pa se je to nadaljevalo um, strani vlade in vse plače, ki so bile više od 1500 evrov, so bile nominalno znižene zmanjšali smo božičnice, regres za dopust. Potem delovni čas se je podaljšal iz 35 ur na 40 ur v javnem sektorju, skrajšal se je dopust, blokiralo se je pogajanje v javnem sektorju, tudi v zasebnem sektorju je bilo sprejetih več ukrepov, ki so šli onkraj zahtev memoranduma, zlasti glede plačila uh, eh, na dvor sled reform. Gremo naprej. Tu imate razpredelnico, kjer, ki si lahko kasneje podrobneje ogledate, vendar kaj se je zgodilo? Moj kolega iz Eurofanda je predstavil pokritost pogodb in tu vidite, kako se je zmanjšal pretok. Vsako leto se je zgodilo to, da je bilo vedno manj ljudi eh, pokritih s kolektivnimi pogojami, pogodbami. Vidite, koliko je bilo podpisanih kolektivnih pogodb in jasno je, da je prišlo do upada v številu sektorskih sporazumov, prišlo je do, do tega, da je prišlo do fluktuacije sporazumov znotraj podjetij, število delavcev, ki so bili pokriti eh, s kolektivnimi pogodbami se je dramatično zmanjšalo iz enega milijona 400 tisoč na 400 tisoč, 200 tisoč delavcev od leta 2013 naprej. Če se gledamo um, stopno pokritosti, vidimo, da je slika še bolj dramatična. Leta 2009, 2010, 2011 je okoli 50 odstotkov delavcev bilo vključenih v veljavne kolektivne pogodbe. Torej, to je delež zaposlenih. Leta 2014 je takšnih delavcev le še 10 odstotkov. Potem trendi plač moramo upoštevati, da v teh treh letih od leta 2012 naprej je zelo malo ljudi bilo vključenih v kolektivne pogodbe. In kaj je posledica? Velika, veliki upad uh, prihodkov delavcev na portugalskem vidite, da je to prispevalo tudi k večji neenakosti in povečanju revščine. Naj zaključim. Lahko bi rekli, da ukrepi povezani z decentralizacijo, tudi če imamo nove zakone, nova pravila, niso prav nič vplivala uh, zamrznitev minimalne plače in strožja merila za širitev kolektivnih pogodb je škodljivo vplivalo. Nova pravila eh, so pravzaprav privedla k temu, da je bilo več eh, razdrti kolektivnih pogodb. In poleg tega so dodatni ukrepi, ki jih memorandum ni predvideval, zmanjšanje regresa in tako naprej, še dodatno poslabšal, so še, še dodatno poslabšali situacijo. Kolektivno pogajanje je bilo blokirano in tudi ukrepe, ki jih memorandum eh, ni predvidel, so izjemno vplivali na zmanjšanje stroške delovne sile. Kakšna situacija po trojki, lahko dobim posem še eno minuto, prosim. Torej, četrti 2014 je prišlo do sprememb. Tudi prišlo je do povišanja minimalne plače, zelo majhnega povišanja sicer. Iz 485 evrov se je ta plača povečala na 505 evrov, torej to se je malce povečalo tudi. Prišlo je do vzpostavitve zelo omejene kolektivnega pogajanja sedaj imamo nov politični cikl, ki ga je sprožil, sprožila socialistična vlada, ki je na oblasti od novembra 2015 naprej in ki si želi um, prekiniti z vrčevanjem. Sprejeli so že pomembne uh, ukrepe želijo se povrniti recimo na 35 del, urni delovnik v javnem sektorju in želi postopoma povišati minimalno plačo. Socialistična vlada se zauzema za spodbujanje kolektivnih pogodb v javnem sektorju, tudi glede plač in delovnega časa. Želi spodbujati sektorsko kolektivno pogajanje, spodbujati vključevanje želi olajšati doseganje sporazumov na ravni podjetij in želi spodbujati socialni in izboljšati socialni dialog. Imamo stalno razpravo glede tega, kako obravnavati določene ukrepe glede širitve kolektivnih pogodb. Poteka razprava glede tega, kako bomo spremenili ta pravila, na način, da bomo dali možnost, da bomo prišli do uh, katastrofe, da bomo, da bomo rešili katastrofo, do katere je prišlo na področju kolektivnega pogajanja na portugalskem. Schön, uh... Eh. Najlepša hvala. Zdaj pa še Aurora Trif o razmerah v Romuniji. Zelo bi bil hvaležen, če bi vam uspelo izvesti predstavitev v desetih minutah. S tem bi se izognili temu, da se bodo tolmači jezili na nas, tako da upam, da boste končali do 12.30. Najlepša hvala, hvala, da ste mi povabili na razpravo o kolektivnih pogajanjih. In moj glavni argument je, da je trojka prispevala k radika radikalnim spremembam v kolektivnih pogajanjih. Če gremo na prvo poslovnico, naj povem, da se bomo sredotočila na tri glavne vidike. Najprej učinek e, zelo strogih vrčevalnih ukrepov na kolektivna pogajanja, potem pa bom govorila še o posledicah za delavce in socialne partnerje in potem bom na kratko spregovorila še o tem, kako so poskušali socialni partneri se odzvati na te težave. Torej, na tej prosojnici vidimo, da je Romunija pred krizo, podobno kot Irska, imela visoko rast BDP, ampak kljub temu se je proračunski primankljaj povečeval in ko je nastopila kriza leta 2009, si je morala vlada izposoditi denar pri trojki. Torej, na naslednji prosovnici vidimo, da si je Romunija izposodila približno 20 milijard, kar je bistveno manj kot Irska, Grča in druge države, pa vendarle romunska eh, desno-sredinska vlada je kot posledico uvedla zelo drastične vrčevalne ukrepe. Če si pogledamo eh, konkretno, kaj je to pomenilo, eh, prosim, če pokažete prejšnjo prosojnico, vidimo, eh, če navedem nekaj primerov, prišlo je do zamrznitve plač na portugalskem, no, v Romuniji je prišlo do znižanja plač za 25 odstotkov v javnem sektorju. Poleg tega so, bi, so bile eh, zmanjšane tudi druge ugodnosti in eh, delavci so bili prisiljeni eh, vzeti desetdnevni dopust, kar je pomenilo znižanje plač pravzaprav dejansko še za, tri, eh, za tretjino. Te 25 odstotno eh, zmanjšanje plač je bilo odpravljeno do leta 2012 postopoma. Potem, kar zadeva same strukturne ukrepe, ti ukrepi so imeli dolgoročne posledice za kolektivna pogajanja in to je bil pravzaprav glavni učinek programa Trojke, eh, kajti prišlo je do deregulacije trga dela in eh, če pogledamo eh, torej, to prosojnico, ki prikazuje brezposobnost, Tu želim pokazati, da rigidnost trga dela in brezposobnost nista bili težavi v Romuniji In to predvsem zato, ker je veliko Romunov, 7, 7 do 8 odstotkov Romunov zapustilo državo od leta 2007. Torej, tu vidite, kako so se razvijale številke. In če nadaljujemo pri naslednji prosojnici in si pogledamo glavne spremembe, pri individualnih pravicah, ki so se zgodile s premembo delovne zakonodaje. Tu vidimo, da je se okrepila vloga delodajalcev pri najemanju in odpuščanju, tudi kar zadeva eh, razpust oziroma eh, odpuščanje predstavnikov sindikatov. Eh, Eh, Laže je bilo izkoriščati fleksibilni delovni čas glede na potrebe delodajalcev, poleg tega pa je bilo tudi bolj enostavno za delodajalce, da so spreminjali delovno obremenitev. Prej je bilo to pogojeno z pogajanji sindikati. No, če pogledamo naslednjo prosojnico in si pogledamo spremembe v kolektivnih pravicah, do katerih je prišlo. Uh, preko socialnega dialoga v letu 2011. Temu se je sicer reklo socialni dialog, ampak pravzaprav je to vlada enostransko uvedla, ne da bi kakorkoli upoštevala stališča socialnih partnerjev. Skratka, ta socialni dialog oziroma zakonodaja o socialnem dialogu ne dovoljuje eh, kolektivnih pogajanj na. Uh, medsektorski ravni, oziroma na medsektorski ravni, kar je prej bilo možno, na sektorski ravni pa je uh, vse skupaj precej bolj težavno in nobenih novih sporazumov ni bilo v zasebnem sektorju, nekaj jih je bilo uh, razširjenih oziroma podaljšanih, ampak kot vidite je prišlo do zmanjšanja z 21 sektorskih sporozumov na 7 in še teh 7 pokriva samo zaposlene v podjetjih, kjer so delodajalci delodajalci del eh, tistih združenj, ki so se pogajala o teh po, sporazumih. Imamo nekaj kolektivnih pogajanj na ravni podjetij, pa tudi tam so stvari predvsej bolj zapletene zaradi nove zakonodaje, zlasti ker je bil spremenjen prak zastopanosti eh, z tretjine na 50 odstotkov. In kot smo slišali v prvi predstavitvi, je prišlo tudi do velikega upada pokritosti eh, s kolektivnimi pogajanji. Eh, pred letom 2010 so bili vključeni pravzaprav vsi, po letu 2016 pa jih je samo še tretjina. Ta prosovnica pa kaže število sporazumov na sektorski ravni, eh, kjer so jih, ki so jih izpogajali predstavniški sindikati. Samo polovico jih je izpogajali so jih izpogajali taki sindikati, sicer pa podobno kot v Grči in na Portugalskem eh, so eh, v pogajanje vstopili predstavniki eh, delavcev, kar je tudi ena od možnosti in kot si predstavljate, kakovost teh sporazumov ni najboljša, ampak kar zadeva najboljši scenarij, si poglejmo primere. Nekaj podjetij je med tistimi, kjer eh, imajo sporazume, ki so jih izpogajali sindikati, štiri ali pet je takih podjetij. In tu vidite, da v prvih štirih primerjih eh, so te so pravzaprav izbrali eh, sektorski sindikati eh, in izpostavili so, da so tu sindikati najmočnejši in imajo zelo dober odnos z vodstvom podjetij. Eh, In eh, tudi v teh primerjih so sindikati rekli, da je, so bila pogajanja težavna in da je do večine sprememb eh, prišlo na pobudo eh, delodajalcev. Eh, v enem primeru vidite, da so. Eh, zmanjšali eh, delovni teden, skrajšali delovni teden z petih na štiri dni. V enem primeru so zmanjšali delovno silo za 40 odstotkov, uh, v tretjem primeru pa so pravzaprav vse eh, zaposlene eh, zaposlili za določen čas. In to so najboljši scenariji. No, če, če ostanem še malo na tej prisunici, eh, naj izpostavim samo še zadnje podjetje, Food 4, ni ime, to ni imelo. Eh, kolektivne pogodbe, prišlo je do spremembe lasništva v času recesije in novo vodstvo je imelo zelo avtokratičen stil vodenja in zaradi tega je pravzaprav leta 2014 prišlo do spostavitve sindikata. No, če nadaljujem pri naslednji prosojnici, čisto na kratko, posledice teh pravnih sprememb se razlikujejo po postavitvi podjetjih, vse pa je v veliki meri odvisno od pristopa delodajalcev do delavcev, eh, kajti njihova pooblastila so se v veliki meri povečala od leta 2011. Vse skupaj pa je v veliki meri odvisno tudi od moči sindikatov in tu gre predvsem za uveljavljene sindikate in njihovo zmožnost, kako mobilizirati delavce. In tu je kratek citat enega od vodi sindikatov, s katerim sem govorila, Eh, rekla je vsi, eh, rekel je vsi v podjetju so člani sindikata, ampak eh, delodajalec ve, da ne moramo vseh mobilizirati, torej to ne šteje nič. No, na kratko, kar zadeva posledice za socialne partnerje. Za oboje socialne partnerje je prišlo do povečanja fragmentacije, več delitev in uradniki iz eh, Združenja delojalcev so povedali, da je to pravzaprav koristno za vlado, kajti vlada na ta način lahko enostransko uveljavlja spremembe. In eh, to je veljalo tako za levo-sredinsko kot za desno-sredinsko vlado, ki je bila na oblasti do eh, leta 2015. Kaj smo torej uh, storili za to, da bi rešili to problematiko? Do dveh pobud je prišlo. Prva eh, je bila pobuda eh, srednje, levosredinske vlade, ki je prišla na oblast 2015 in sklenili so protokol z največjimi združenji in sindikati, da bodo spremenili zakonodajo in jo uskladili s konvencijami mednarodne organizacije dela. Ampak uh, kot vidite, uh, je trojka to preprečila. Bila sem zelo presenečena, ko sem uh, ugotovila, da so dejansko rekli, da revizija za uskladitev z zaključnimi konvencijami mednarodne organizacije dela ni potrebna. Eh, druge pobude pa so se odvijale na, na ravni podjetij in zanimivo je, da po letu 2009 so nekateri sindikati uspeli organizirati eh, delavce na mednarodni ravni v maloprodaji, v sektorju IKT in kot primer lahko navedem tudi Dačo Renault ki ima najmočnejši sindikat v državi in tudi najboljše pogoje eh, za poslitev. Njim je uspelo povečati plače za 10 odstotkov, ampak šele po 16-dnevni stavki. Torej, če zaključim, upam, da sem vas uspela prepričati, da je prišlo do radikalne centralizacije organizacij kolektivnih pogajanj in da je eh, zaradi trojke prišlo do razpada kolektivnih pogajanj, kar je prineslo negativne posledice za pokritost in, eh, sindikatov in kar je pripeljalo do velike fragmentacije. Eh, Eh, zelo malo uspeha beležimo pri ponovni oživitvi kolektivnih pogajanj. In zadnje, kar bi želela izpostaviti, je, kakšne so eh, možnosti vnaprej, kako okrepiti kolektivna pogajanja v Romuniji. Po eni strani, podobno kot pravijo sami socialni partnerji, če želimo okrepiti kolektivna pogajanja, moramo spremeniti zakonodajo in jo uskladiti s ključnimi konvencijami mednarodne organizacije dela. Po drugi strani pa tisto, česar socialni partneri ne izpostavljajo, je, da imajo velike težave z verodostojnostjo. Da bi izboljšali svojo verodostojnost, nekateri eh, vodje že eh, poskušajo se angažirati, organizirati delavce. In uh, govorila sem z nekaterimi predstavniki uh, eh, združen, uh, eh, da poskušajo, torej in tudi oni poskušajo v večji meri združen delodajalca in tudi oni poskušajo v večji meri upoštevati pravice delavcev. Skratka, potrebno je veliko več podpore sindikatom in eh, sindikati, ki so se uspeli organizirati na mednarodni ravni, eh, so bili deležni podpore na mednarodni ravni ravno tako eh, in to finančne podpore in tudi podpore v obliki usposabljanja. E, torej, želela bi se vam zahvaliti in seveda bom z veseljem odgovorila na morebitna vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Moram reči, da je umestni rezultat tak, da nimamo časa za razpravo. Uh, moramo prekiniti eh, in glede na vse informacije je to tudi nujno. Ob 15.30 bomo nadaljevali še z dvema predstavitvama, ampak eh, tisto, kar bi želel zaenkrat izpostaviti, je, da če bi šle stvari tako, kot bi želela trojka, bi lahko sindikate, sindikati sprejemali. Uh, kolektivne pogodbe samo 29. februarja od 24. do polnoči. E, in upam, da to res ni končni rezultat, kajti kar zadeva spremembe plač v, e, vlad, v nekaterih državah, so bile e, torej, posledice zelo negativne. Iz nemške študije sprememb plač iz, v obdobju 2009 do 2014 vem, da je eh, bilo 70 odstotkov kolektivnih eh, pogodb sklenjenih eh, strani nereprezentativnih združen in v veliki meri so zadevali znižanje plač in omejitev pravic. Tako da upam, da ne bo se negativen trend nadaljeval in da, eh, da, da se te, ta pojav ne bo ustavil na mejah kriznih držav, kot jih imenujemo, mislim, da je jasno vsem. Popodne bomo imeli več časa, da se poglobimo v to tematiko, zdaj pa vam želim prijetno pauzo za kosilo in vidimo se zopet ob 15.30. Hvala.